naslednjič bomo namreč stvari opravili tako, kot je treba. Hvala lepa, gospod poročevalec. S tem smo zaključili z razpravo. Glasovanje bo potekalo v sredo ob 12. Na dnevnem redu so sedaj enominutni govori. Začela pa bo gospa Zaborska. Hvala lepa, gospa predsedujoča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 pravico do življenja vseh državljanov. Če damo prednost zasebniku glede svojega življenja pred pravico do življenja, potem mislim, da moramo tudi vzeti obzir, mnenje eh, družine in da ljudje, ki so popolnoma zdravi in ne vidijo več nobenega smisla za življenje, potem je tukaj z nami naša družba nekaj narobe. Hvala lepa. Trojka je s svojimi zahtevami storila veliko škodo predsednik Baroso predseduje komisiji in mislim, da s svojimi ukrepi škodi zdravju državljanov. Tisti, ki nimajo zaposlitve, nimajo dostopa do naprimer zdravil, na kateri, ki bi morali v bolnišnici plačati naprimer poseg za 152 evrov, tega ne morejo storiti, naprimer tudi, če gre samo za zamenjavo proteze. Mislim, da bi morali prekiniti s to politiko, ker je pravzaprav. Prav pravi kriminal. Mislim, da ne bi smeli več povzročati trpljenja s to politiko, ne bi smeli s to politiko povzročati tega, da se na milijone evropejcev odreka Evropski uniji in jo krivi za vse. Odrekajo se tudi evropskih institucijam. Prosim, da začnete financirati za poslovanje, rast, izobraževanje za mlade, zdravstvo, tako da bo Evropska unija dostojna in človeška. Hvala. Hvala lepa, gospod Prelo, gospa Harkin. Hvala lepa. V času najhujše gospodarske krize smo na Irskem utrpeli veliko škodo tudi na kmetijskem in izvoznem sektorju. Poleg tega pa imamo sedaj zaradi hudih vremenskih pogojev v kmetijskem sektorju še toliko večjo izgubo. Sredi leta 2012 pa nekje do danes smo bili priča hudim vremenskim razmeram, ogromno padavin je bilo, kmetijstvo je uničeno, nimamo trave, nimamo sena, poleg tega se kriza vidi tudi v vse večji umrljivosti živine. Sicer uvažamo krmo iz Francije, iz Združenega kraljestva, ampak vseeno nimamo na voljo dovolj hrane, tako da se kmetje in živina pravzaprav soočajo s hudo krizo. Nekje milijardo nas bo stala ta kriza, zato irsko vlado prosim, da takoj zaprosi za sredstva iz sklada za solidarnost, tako da bomo vsaj nekoliko olajšali težave kmetijskega sektorja. Hvala lepa, gospa De Martini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Dženovi je prišlo do tragedije v pristanišču. Devet oseb je umrlo v pisarni, čeprav bi morali zagotoviti varnost. Namreč že pred nekaj leti bi morali prestaviti to zaporo v pristanišču. Iz nadzornega stolpa niso imeli nobenih pristojnosti. Tisti, ki bi morali zagotoviti varnosti nadzor, tega niso storili in so tudi odgovorni, moralno gledano vodja tega velikega evropskega pristanišča bi moral imeti na voljo ustrezne tehnične ukrepe, ne pa da gre samo za nekega politika, ki bi imenovan na to funkcijo samo iz različnih interesov. Prosim tudi, da se sprožijo ustrezni postopki. Hvala. Hvala lepa, gospod Beti. Hvala lepa. Skupina Bilderburg bo zasedala v Angliji. Lokacija naj bi bila Grove Hotel in sicer od 6. do 9. junija naj bi potekalo to srečanje. Gre za letno srečanje najbogatejših, najbolj vplivnih posameznikov, ki delujejo v svetu politike, financ in podjetij. Največja tajnost pa je razlog, zakaj že od leta 1954 časopisi o tej skupini ne poročajo. Danes živimo v času interneta in sam sem se obrnil na predstavnike medijev, da pišajo o tem srečanju. Zahteval sem tudi, da posredujejo ustrezne informacije, namreč zakaj se zagotavlja policijsko varstvo za zasedanje, kdo bo plačal račun in veselim se že odgovoru. Hvala. Hvala lepa. Gospod Majer najlepša hvala gospa predsedujoča pravica do stanovanja bi, evropska, bi v evropski uniji morala biti temeljna pravica na žalost pri nas v španiji to ne velja 450 tisoč družin so nasilno izselili namreč stvari so se odvijale pred sodišči in komisija je rekla, da španska zakonodaja z področja hipotekarnih posojil ni ustrezna, izhaja pa iz leta 1993. Analoška vlada je sicer skušala storiti korak naprej, oblikuje nov zakon, ki zagotavlja vsem državljanom pravico do stanovanja. Kaj ti državljani se trenutno soočajo z nasilno izselitvijo? Vem, da so to izjemne okoliščine, dejstvo pa je, da je ta zakon, ki je uveljavi iz leta 1993, neprimeren in mislim, da bi morali podpreti zakon, ki se oblikuje v Andalusiji. Hvala. Hvala lepa, gospod Brons. Hvala lepa. Proevropski, antievropski so pravzaprav termina, ki se uporabljata za opis nekoga, ki je za Evropsko unijo ali pa za tistega, ki je proti Evropski uniji. Sam pa meni, da je takšno opisovanje žaljivo. Evropa je veliko več kot zgor Evropska unija. Je kulturna entiteta, verska entiteta in entiteta, ki ima seveda dolgo zgodovino, v okviru katere so se tudi predniki med seboj povezovali. V Čas globalizacije pa je gospodarska doktrina, ki prevladuje. Evropska unija je antievropska, kajti politike Evropske unije bodo pravzaprav uničile tisto, kar Evropo dela edinstveno. Kaj se bo zgodilo z novimi državljani Evropske unije? Pravzaprav je globalni kapitalizem tisti, ki uničuje tudi evropsko državljanstvo, kajti novi prebivalci Evropske unije bodo reveži kot tisti, ki prihajajo iz tretjih držav. Hvala. Hvala lepa. Gospod Nikolesko. Najlepša hvala, predsedujoča. Sam bi rad pozdravil pobudo komisije, da se sproži ravna javna razprava tudi o podnebnih spremembah v Južni in Osrednji Evropi. Mislim, da je to pomembna pobuda, ki bo poskrbela za to, da si izmenjamo informacije v zvezi s tem, kako se boriti proti podnebnim spremembam. Romunija ni bila vključena v to javno razpravo. Pravzaprav smo tudi mi izpostavljeni posledicam podnebnih sprememb. Ekstremni vremenski pojavi so tudi pri nas vse bolj pogosti. Več kot 400 tisoč hektarjev na južnem delu Romunije je ogroženih, kajti ti gozdovi se bodo spremenili v puščavo. Uh, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi se o teh zadevah pogovarjali, ker bi celotna unija imela koristi od tega. Hvala. Hvala lepa, gospod Ančila. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razvoj dogodkov je pokazal, da v Romuniji ostava vsebuje veliko vrzeli. Izkazalo se je, da potrebujemo novo ustavo, ki bi eh, bolje vzpostavila odnose med inštitucijami. Zaradi tega je romunska vlada zaprosila Beneški odbor za mnenje in analizo besedila, ki ga bo sestavil ustavni odbor. Mednarodni odbor bo zagotovil, da so vse določbe v skladu z evropskimi standardi in da ustava ne bo nam način, kako bi večina zlorabila manjšino. Govorimo o ustavi za prihodnost, ne za danes ali za preteklost. Hvala lepa, gospa Jana Kodakis. Thank you. David Bix se je rodil v mojem volivnem okrožju. Umrl je leta 1992 v vojni z Argentino. Takrat je bil star 26 let. In Takrat je umrlo 255 eh, britanskih državljanov na eh, Falklandskih otokih. Res je sramotno, da nobeden od poslancev ne priznava tega, v, eh, tega kar se je zgodilo v, na Falklandskih otokih sedaj prosim, da se poslanec, dotični poslanec opraviči za to nam in pa vsem svojcem 255 padlih vojakov. Takšen poslanec ni upravičen do tega, da zastopa Britance po svetu. Falklandski otoki so britanski. Hvala lepa, gospa Suza. <coughs> gospa predsedujoča varčevalni ukrepi so dosegli svojo mejo. Čeprav so varčevalne politike in ukrepi pravi, vendar pa mislimo, da so ukrepi šli predaleč. Varčevalna politika in reforme so pripeljale k socialni katastrofi in vse se bo samo še poostrilo in nastala bo prava katastrofa. Evropska komisija je pritisnila na portugalsko vlado, da mora zagotoviti izpolnjevanje cilje programa trojke Evropske komisije ne zanima stanje zaposlenih na Portugalcem, ampak samo izvajanje reform. 82 odstotkov državljanov zahteva ponovno pogajanje ali pa prekenitev izvajanja programa. Pravite, da ti ne glasujejo, a mislite, da ni pravi trenutek za to, da sedaj vrnemo glas našim državljankom in državljanom. Hvala lepa, gospod Banki. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, 25. oktober 2013 bo zadnji rok za prenos direktive o pravicah pacijentov. Ta dan bo naznanil začetek obdobja, kjer se bo vsak lahko sam odločil, v kateri evropski državi se bo zdravil. Zato je pomembno, da imajo vsa zdravilišča v Evropi enak sistem za evalvacijo. Takšno zdravljenje nima nobenih stranskih učinkov, istočasno pa je tudi manj drago kot moderna zdravila. Zato potrebujemo sistem, kjer bi lahko zagotovila visoko kakovost eh, vode v zdravilišču in tudi zdravljenje. Hvala lepa, gospa Sarbo. Eh, Najlepša hvala. Leta 2010 sem bila avtorica resolucije, kjer smo prosili za prepoved cionida v rudarstvu. To resolucijo Evropski parlament sprejel in v drugih pismih in deklaracijah o istem vprašanju sem ustrajala. Pri tem komisija pa je odvrnila, da ne želi nadaljevati s to zadevo. Vendar pa je zaradi tega vprašanja veliko Romun, eh, Romunov zaskrbljenih. Obstoječo zakonodajo se sedaj pregleduje, še posebej, ko gre za tako zelo nevarne substance rada bi pozvala Evropsko komisijo, da zopet sproži vprašanje, kaj ti obstaja zelo veliko tvegan za zdravje pri uporabi cionida v rodarstvu. Zato bi prosila komisijo, da vključi prepoved te substance v reformo, gospod Črnecki. Pani Švenčoza, šlani państvo. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. že tri leta je preteklo od takrat, ko je letalo s, s polskim predsednikom strmoglavilo v Smolensku skupaj z več člani polske politične elite. Do tega trenutka se ostanki kot tudi črna skrinica ladje še vedno nahajajo v Rusiji in niso bili prenešeni na Polsko. Tudi preiskava poteka zelo, zelo počasi, zato se sumi, da Rusi nalašč zavlačujejo s tem vprašanjem. Gre za mednarodno vprašanje.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 je stvar držav članic in države članice se zelo prizadevajo za odpravo kolektivnih eh, pogodb. Imamo vedno večjo brezposelnost in eh, vidimo tudi, da se izvaja nasilje nad delavci. To samo še podžiga skrajno desnico in rasistična gibanja. Vlada stranke Pasok v Grčiji se sooča s številnimi stavkami, stavka podzemna železnica, sedaj stavkajo učitelji. 28 odstotkov teh stavk je sodišče razglasilo za nezakonito. Če si pogledate eh, druge evropske države, vidite, da se skuša utišati tiste, ki govorijo v imenu delavcev. Isto se dogaja na portugalskem v Španiji, v, na portugalskem se ljudem dodeli kazen, se jih pošle v zapor in tako dalje. 22. maja bomo lahko videli tudi sodni postopek proti sindikalistom in pripadnikom komunistov. Videli bomo, če se bo spoštovalo pravice delavcev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 to, da bo sprejel določeno zakonodajo, ki bo spoštovala in eh, še posebej omenjala tiste, ki so se borili za svobodo. V Evropskem parlamentu smo videli pobudo o tem glede tega memoriala, ki je nekaj zelo pomembnega za nas, kot tudi za vse. Zato vas prosim, za vašo podporo. To mora postati simbol za vse, za nas, za odgovornost. Treba je počastiti zgodovino, demokracijo, istočasno pa je tudi naš znak, ki ga bomo poslali v podporo človekov pravic. Gospa Ajala Sinter. Danes popovdne eh, želim obsoditi delo ljudske stranke v Aragonu, v moji regiji, kjer eh, so prepovedali uporabo avtohtonega jezika, ki se govori v Aragonu, tam se govori tudi katalonsko. Te jeziki se imenujejo lapav in lapip sprejeli so novo normo, ki je zelo sramotna in imenuje oba jezika z kraticami, kot sem povedala, pav in pip. Ta to sramoti vse tiste, ki govorijo avtohtoni jezik v Aragonu. Zato prosim, gospa komisarka, da to um, jasno in strogo obsodite, kajti gre za zaščito manjšinskih jezikov. Gre za regijo, ki spada v Evropskem, Evropsko unijo, ki je storila zelo težko znanstveno napako, istočasno pa ne dovoljuje izražanja v glasnem jeziku, gospod Angoraki. Ko vidimo, da so težave delovnih ljudi vedno večje, je jasno, da je eh, vedno več tudi izkoriščanja, da se Evropska unija bogati. Poskušamo eh, zmanjšati možnosti za kolektivne pogodbe in eh, bela knjiga eh, iz leta 2012 za pokojnine je naslednja tarča. Zagotoviti moramo, da ljudje ne bodo škodili sistemom socialnega varstva monopolne sile ne smejo prevzeti nadzora nad eh, pokojninskimi skladi eh, državljanov in državljank zaradi svojega dobička. Zagotoviti moramo, da ljudje dobijo več kot pa zgolj 300 evrov eh, pokojnine na mesec. To ni dovolj. Ljudje nimajo niti dovolj denarja, da bi plačevali za zdravstvene storitve. To je napad na eh, delovski razred, na navadne državljane in državljanke. Naša eh, stranka Grška komunistična stranka je proti takšnemu sistemu. Imeti moramo brezplačno zdravstveno varstvo in socialno varnost, če želimo, da ljudje dobijo pokojnine, ki so vredne njihovih imen, da bodo lahko govorili eh, dobro. Hvala lepa, gospod Winkler. Eh, eh, Najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Večjezičnost je eden izmed največjih zakladov naše unije, je odraz naše kulturne in jezikovne raznovrstnosti. Strinjam se, da moramo eh, varčevati zaradi krize, ampak moramo biti tudi odgovorni, ko eh, se pogovarjamo o rezih. V parlamentu obstajajo vedno ljudje, ki želijo eh, črtati nekatere jezike, ki želijo zgolj tri glavne jezike. Sedaj pa so v odboru regij Eh, odločili, da bi morali prevajalske storitve črtati iz te institucije. To je slaba odločitev. Unija ima sedaj 27 držav članic, kmalo se bo pridružila še ena, eh, govorimo 23 in kmalo 24 eh, držav članic. Noveden od teh jezikov ne sme prevladati nad drugimi. Strinjam se, varčevati moramo, ampak to moramo narediti tako, da ne bomo ogrozili demokra demokracije in integracije. Hvala lepa, gospa Mici, ki jo tudi pozdravlja, kajti prvič se oglaša v tej dvorani. Lepo pozdravljeni. Eh, Najlepša hvala. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj kot evropska poslanka. V čast mi je tudi, da sem prva maltežanka eh, izvoljena v to prestižno pomembno institucijo. V teh težkih eh, političnih in gospodarskih časih za Evropo mora Evropski parlament podati jasen signal evropskim državljanom in državljankam. Pokazati moramo, da zagovarjamo njihove pravice in da bomo še naprej eh, poskušali te težke čase k malu eh, končati. V delu v odboru Ekon bom poskušala zagotoviti, da se Evropa čimprej izvije iz krize. Če želimo to doseči, moramo seveda zagotoviti, da ne bomo uničili naših gospodarstev z preveliko vrčevanja. Osredotočiti se moramo na trajnostni gospodarski razvoj. V privilegijem je, da služim eh, malteškim državljanom in državljankam v Evropskem parlamentu. Obljubljam, da bom naredila vse, kar bom lahko, zato da bom zagovarjala interese maltežanov in tudi vseh drugih evropejcev. V, eh, to bom počela in, eh, integritetno in eh, transparentno. Še domet nekoliko več časa ste imeli, ker ste se prvič oglasili, sedaj pa gospa Nibler. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rada bi omenila vprašanje prepovedi vsebnikov za oljčno olje za ponovno uporabo v prihodnosti tega ne, smo, ne smemo več uporabljati od leta 2014 v Evropski uniji. Torej, odprte steklenice olčnega olja bodo strogo prepovedane. Olčno olje bo moralo biti samo v tesno zaprtih steklenicah. Zanima me, če obstaja tudi kakšno pravilo glede odprtih steklenic kisa, ki se streže na mizah ali soli in popra. Uporabila bi svoj čas tudi zato, da vprašam komisijo, kaj bo še predpisala vsem državljankam in državljanom in če nimamo drugih bolj pomembnih problemov kot odprtih steklenic olčnega olja v restauracijah naj živi birokracija. Gospa komisarka, podpredsednika, prosim, podpredsednica, prosim, da to vprašanje prenesete svojim kolegom v komisiji. Hvala lepa. Naslednji na seznamu je samo, da najdem. Tega ni, tega tudi ne. Gospa Smolkova, izvolite. Ďakujem pekne za slovo. Presne o rok sa budú konať voľby do... Najlepšia chvála, gospa predsedujúča. Čez eno leto bomo imeli evropske volitve in evropski poslanci bodo odgovarjali na zelo težka vprašanja naših državljanov. 9. maja smo imeli dan Evropske unije in videli smo, da imajo državljani vtis, da Evropska unija deluje samo v dobrih časih, v časih krize pa odpove. Zelo težko bomo odgovarjali na vprašanje, zakaj ne moremo pomagati mladim evropejcem pri iskanju delovnega mesta. Zato moramo hitro sprejeti ukrepe in sprejeti proračun, ki ne bo pozabil na mlade. Podpreti moramo pa tudi programe, kot so Erasmus in podobni. Hvala, predsedujoča. Leto dni nazaj, ko smo sprijemali šestorček ukrepov za gospodarsko upravljanje, smo komisiji predali vlogo in odgovornost za izboljšanje makroekonomskega usklajevanja politik držav članic zaradi močne gospodarske soodvisnosti držav eu smo dorekli makroekonomske indikatorje ki naj bi bili vodilo za komisijo pri pripravi ocen po posameznih državah članicah. dovolite mi da na tej točki tudi v luči trenutne situacije v moji državi v sloveniji komisijo še enkrat opomnim da naj pri analizi neravnovesja znotraj evropske unije upošteva dogovorjeni seznam makroekonomskih indikatorjev špekulacije o stabilnosti naših držav članic imamo dovolj iz drugih finančnih virov. s strani evropskih inštitucij pač pričakujemo analize ki se ne eh, opredeljujejo glede na špekulacije ampak dejansko temeljijo na teh makroekonomskih indikatorjih ki smo jih dogovorili.

prehrambene izdelke. Na mačarskem imamo 27-odstotno stopnjo DDV, v Avstriji zgolj 10 odstotkov, na polskem pa 5 odstotkov za hrano. Mačarski socialisti na osnovi polskega primera želijo zmanjšati to stopnjo na 5 odstotkov odstotkov. Visoka stopnja DDV za hrano je motivacija za črni trg. S tem preprečujemo eh, kmetijstvo, da bi se razvilo. Vlada gospoda, gospoda eh, Orbana bi lahko stopila na stran tistih, ki so najrevnejši in zmanjšala eh, njihovo breme. 4 milijone je takih pomoč potrebujejo. Hvala lepa. S tem smo zaključili enominutne govore. Za enkrat ne vidim v dvorani pripravljalcev poročil, tako da predlagam, da prekinemo sejo oziroma, ah, gospa Kornili se je ravno kar vstopila v dvorano v pravem trenutku, tako da lahko kar nadaljujemo s kratko predstavitvijo vašega poročila, gospa Kornelisen, pravice žensk v balkanskih državah pristopnicah. Vam bom dala toliko časa, da se usedete. Torej, usedite se in beseda je vaša. Oh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bomo nadaljevali v angliščini. Ravno kar sem končala z glasovanjem, se upravičujem, da sem malce zamudila.